Mi bi rad podprl besede predsednika Šulca, ki je včeraj ob otvoritvi zasedanja eh, opomnil kolega, spomnil na kolega Gianluca Buonana, eh, ki eh, je izgubil življenje v prometni nesreči. Seveda izrekam sožalje družini, prijateljem in pa poslanski skupini, katere član je bil kolega Buonano. Eh, potem pa še obvestila, pristojni švedski organi eh, so predsednika obvestili o izvolitvi eh, gospoda Jakopa Dalunda v Evropski parlament, nadomostil bo Petra Eriksona in sicer z 7. junijem 2016 pozdravljam eh, kolega in eh, opozarjam, da s tem postaja polnopravni eh, član Evropskega parlamenta in njegovih organov v skladu z poslovnikom. E Sedaj pa prehajamo k glasovanju.